Witam Państwa. Zaczniemy od problemów z porządkiem dziennym dzisiejszego naszego spotkania. Dobro, dobr dan. Gospodin gospodje, predlagam, da začnemo za današnjo sejo s temami, ki so rezultatne um, neprijetnih uh, okoliščin, tako da bo naš dnevni red pravzaprav še krajši, kot je bilo nameravano. Uh, To se je zgodilo na zaprosilo našega poročevalca, gospoda Kathija, ki naj bi predstavil svoje poročilo o Evropskem akcijskem načrtu Eno zdravje zoper odpornost proti antimikrobikom. Ta tema je seveda zelo pomembna. izhaja iz pobude Generalnega direktorata za zdravje. Že lani julija smo imeli sestanek s komisarjem, ki nam je govoril na to temo. In to temo bomo zdaj preložili na našo naslednjo sejo ki naj bi potekala 21. in 22. februarja. Če ni drugih pripomb, domnevam, da lahko tako spremenjeni dnevni red eh, sprememo, da naša seja bo tako zelo kratka. Naše, eh, naša seja se eh, prenaša po spletu, imamo pa tolmačenje v 20 jezikov z izjemo peščice. Kot že omenjeno, bo torej točka 3 preložena, tako da lahko kar naprej oziroma kar takoj začnemo z razpravo o četrti točki na dnevnem redu, ki je izvajanje uredbe o fitofarmacevskih sredstvih. Poročevalec našega mnenja oziroma pripravljalec našega mnenja je gospod Jar. Pristojni odbor je odbor z Envi. Morda nekaj besed o voda. Ko smo se pogajali o tej uredbi in ko je bila potem sprejeta leta 2006, je odbor za kmetijstvo že imel status pridruženega odbora. In glavna uporaba fitofarmacijskih sredstev je odvisna od razpoložljivosti ustreznih uh, eh, fitofarmacijskih sredstev v kmetijskem sektorju. V tem kontekstu oziroma v kontekstu tega poročila odbora Envi je enota za naknadno oceno raziskovalne službe pripravila strokovno mnenje. EPRS je naročil študijo. Glavna raziskava pa se osredotoča na zmožnost držav članic za zanesljiva v odobritve fitofarmacijskih sredstev in tudi na znanstvene ocene, um, ki so na voljo v državah članicah. Mislim pa, da nam bo več o tem vedel povedati naš poročevalec. In očitno je danes nekoliko drugačnega videza, kajti v njegovem imenu bo govoril gospod Des. Tako, boste lahko torej govorite, govorili v njegovem imenu in nam povedali vse o tem mnenju, prosim. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kolegice in kolegi, kot veste, je gospod Peter Jar veliko krat prisoten našem odboru, danes pa mu to ni uspelo, nisem mu uspelo deležiti in zato mi je uh, Eh, napisal opomnik, ki ga bom predal. Napisal je, da je rok za predložitev predlogov sprememb 26. januar, odbor, eh, v odboru naj bi glasovali 23. in 24. odbora, na plenarnem zasedanju pa predvidoma še leta 2018. Kot je gospod predsedojoči že povedal, je pristojni odbor za to mnenje odbor eh, Envi, gospod Pavel Pek, Pok iz skupine SND je pa za to pristojen gospod Jar obžaluje, da v, v javni razpravi ne upoštevamo toliko mnenja strokovne ocene tvegan in zaradi tega se številna fitofarmacijska sredstva pravzaprav um, postavljajo na javni sramotilni steber. Njihovo splet, pro, pozitivno stran pa marsikdo pozablja. Seveda je treba poskrbeti, da zaradi eh, manjše uporabe fitofarmacijskih sredstev ne bo prišlo do um, slabše, uh, slabših uh, donosov. Uh, Poskrbeti je treba za to, da bi seveda negativni učinki za okolje ljudi in živali bili odpravljeni. Kmetijska praksa pa ne sme biti usmerjena strahovi, temveč mora temeljiti na znanstvenih dokazih. Dovoljenja za fitofarmacevska sredstva ne smejo biti odvisna od uh, političnih uh, um, ciljev, harmonizacija. Do, odobritev pa je nekaj, kar je treba upeljati. Trenutno nimamo niti še kriterijev za odobritve, prav tako pa nimamo harmonizacije razpoložljivih fitofarmacijskih sredstev tukaj ni poti za nacionalne stran poti. Kmeti potrebujejo svoja orodja in potrebujejo enake pogoje v celotni Evropi. Zato se treba um, posvetiti temu, da se odpravljajo izkrivljanja konkurence. Govoril sem številnimi ko kolegi in se zauzemal tudi za to, da bi dobili evropsko uredbo in predpise o fitofarmacijskih sredstev. Tukaj vidimo, da ta uredba je že predvsej zaostrena v primerjavi s tem, kar je bilo prej mogoče na nacionalni ravni. Lahko se spomnim tudi to, da imam še neke približne vrednosti. Um, imeli smo določene predpise uh, za fitofarmacijske sredstva v nacionalnih uh, državah in v Nemčiji uh, je bilo treba dodatno prepovedati 8 odstotkov fitofarmacijskih sredstev, v drugih državah pa celo 24 odstotkov fitofarmacijskih sredstev zaradi različnih procesov odobritev. To je treba nujno izboljšati, kajti to bo prispevalo k kakovosti, boljši kakovosti kakovosti fitofarmacijske sredstva in tudi k večji zaščiti uh, prakse in tudi k manjši odvisnosti od uvozov. Od kmetov vem, da je življenje njihove sedaj. Um, težavno, težko celo imajo dostop do fitofarmacevskih sredstev, prav tako pa uh, je tukaj sedaj precejšna omejitev uh, površine, na katerih lahko uh, uporabljajo fitofarmacevska sredstva. Uh, eh, sed, kmeti imajo uh, tudi uh, sedaj velike stroške z fitofarmacevskimi sredstvi. Skratka, uh, če bomo uh, seveda dobro zmanjšati uporabo fitofarmacevskih sredstev, uh, vendar pa moramo vedeti, da, da če bi odpravili vsa, ne bi mogli več zajamčiti uh, kakovosti in varnosti polščin. Spoštovanje zakonodajnih ukrepov, uh, kar zadeva integriran boj proti škodljivce, pa je prav tako naša, naša namena. Tukaj uh, vemo, da je cilj te uredbe, poleg tega, da zaščiti zdravje ljudi, živali in okolje, to, da zajamči, da bodo kmeti imeli dostop do fitofarmacevskih sredstev. Um, vprašanje moje je, ali je bil ta cilj dosežen. Cilj uredbe o dovolitvah oziroma odobritvah ni bil dosežen. Poglejte si peti odstavek, ki govori o tem, da naj bi na področju uh, od, um, uporabe FFS po območjih države članice, ki so zadevane, uh, sprejele svoj sklep že v 120 uh, dnevih. V Evropi smo razdelili uh, to območje na tri uh, območja. Fitofarmacevtska sredstva uh, seveda se ne u, ustavljajo na mejah, ampak države članice teh pripisov kljub temu nažalost ne izvajajo. Treba je torej pozvati države članice, članice, da, us, da harmonizirajo svojo metodologijo ovrednotenja in odobravanja. Tudi v Nemčiji, naprimer, imamo kar dva ministrstva, ki sta pristojna za to področje. Če dalje več je uh, tudi um, izjem po 23. členu uredbe. In To pomeni, da je ta postopek še dodatno nepregleden. Naj dodam še nekaj, da gospod Peter Jar uh, želi eh, seveda uh, videti vaše predloge sprememb, na nje se bo odzval in upa, da se bo potem ta postopek zaključil v prid kmetov in v interesu tudi vseh končnih porabnikov. Hvala lepa. Hvala lepa. Uh, sedaj bi dal besedo poročevalcem v senci. Začeli bomo z gospod McIntyre. Ta se mora potem namreč posloviti in oditi v drug odbor. Izvolite, gospod Mekanter. Hvala lepa, hvala, da ste upoštevali moje željo, hvala, da uh, ste omenili to, da moram predstaviti mnenje še v odboru za zaposlovanje. Dovolite, da povem, da je uredba 1107 seveda v pristojnosti odbora za okolje, ampak zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da pripravimo to mnenje odbora za kmetijstvo. Uh, Namreč tukaj lahko predstavimo uh, mnenja kmetijstva, tukaj lahko damo glas potrebam kmetov in mislim, da je to ključnega pomena, ko pripravljamo mnenje o tem dosjeju. Zelo sem hvaležna Petru Jaru za delo, ki ga je opravil in celoti razumem tudi omejitve v številu besed, ki jih moramo spoštovati, ko pripravljamo kakršnokoli mnenje. Mislim, da je v teh omejitvah opravil krasno delo in upam, da mu bom lahko pomagala z nekaterimi predlogi sprememb, ki jih nameravam zapisati. Zaskrbljujoče je, da od sprejema uredbe 1107, eh, da smo uspeli odobriti le pet novih učinkovin. Eh, in zelo zaskrbljujoče, po mojem mnenju, je opažati, kako se zmanjšuje orod, eh, količina orodja, ki ga imajo kmeti na voljo. Tako nimajo dostopa do netveganih izdelkov. To pomeni, da so odvisni od lepeščice fitofarmacevskih sredstev in glifosat je tukaj primarni zgled tega, kar se dogaja. Še posebej pa tukaj želim se zazeti za uh, pridelke, za specialne potrebe in za manjše por, uh, por, uh, pomere. Glede na to, odkudar prihajam, na mojem področju sta sad in zelenjava zelo pomembna in dejansko sta tako sadje in zelenjava specialna polščina in zahtevata posebno uporabo. In treba je sedaj doseči, da bo industrija razumela, da je treba doseči odobritve za ta, te polščine. In mislim, da ta sklad za manjše porabe ni dosegal svojega namenja. Tako upam, da bomo lahko s to vrstnimi predlogi sprememb se bolj osredotočili na te polščine manjše rabe, minor uses crops. Prav tako moramo razumeti, kak, kakšna bo prihodnost in kaj nam bo prinesla prihodnost kmetijske tehnologije. Seveda moramo poskrbeti, da bodo fitofarmacevska sredstva odobrena na tak način, da bo to skladno z načinom njihove porabe. Imate namreč brezpilotna letala in tudi robotiko, ki lahko dobro ciljata fitofarmacevska sredstva. Tako da mislim, da lahko tukaj a, povežemo uporabo sredstev s količino in s procesom odobritve teh sredstev. Potem sem želela izpostaviti še nekaj. V celoti podpiram tretji odstavek, ki poudarja pomen uh, pristopa, ki bo temeljil na znanstvenih dognanjih, eh, ko pripravljamo naše politične ukrepe. Zelo pomembno je, da imamo v rokah ustrezno analizo tvegan, da si pogledamo, kakšne so učine eh, učinkov in da naše odločitve utemeljimo na znanstvenih dokazih, ne pa na nekih eh, divjih pogledih, ki jih morda kdo kdaj izraža. Tako da se zahvaljujem Petru Jaru in se že veselim nadaljnega sodelovanja pri tem dosjeju. Ja, en pa Karnbah. Ja, hvala lepa. Tudi jaz se zahvaljujem Petru Jaru za njegovo poročilo. Eh, če ki ga je danes predstavil kolega Des. Zelo težko uh, je bilo to razumeti, kajti določene stvari so bile sedaj pomešane in so bile predstavljene v drugačnem vrstnem redu kot v mnenju. Mnenje, kot je zapisano, lahko v veliki meri podprem. Še nekaj bi komentirala gosp gospe McIntyre. Ta odbor in mnenje tega odbora se ukvarja z kmetijstvo in kot pravi naslov tudi z razvojem podeželja. Torej, gre preko okvira zgolj. Uh, Eh, produkcijskih obratov, torej obrat, obratov za eh, kmetijsko proizvodnjo in mislim, da je to upošteval tudi Peter ja-, Jar. Gre za celotno razvoj podeželja in tudi za možnosti, ki jih imamo v tem okolju, da v njemu živimo in delamo. Nekaj komentarjev, če dovolite, morda niso posem dobro eh, strukturirani, ampak ko govorimo o fitofarmacijskih sredstvih, je razsežnost sredstev, ki jih uporabljamo v eh, kmetijski industriji, pa tudi v, um, eh, v okolju nasploh, taka, da pravzaprav vidimo, da imajo tudi gospodinstvo včasih neomejen dostop do fitofarmacijskih sredstev. In tudi način kmeti, kmetovanja bo v prihodnje določal količino fitofarmacijskih sredstev, ki jo bomo potrebovali. Pa še en vidik je zelo pomemben. Eh, Fitofarmacijska sredstva in, eh, in zaščita rastlin pomeni tudi, da se določeno življenje uničuje oziroma se najn vpliva. In to želim videti tudi celotni proizvodni verigi, torej, da, da se zgodi, da se določena sredstva uporabljajo morda včasih po nepotrebnem ali pa v neustrezni meri in to lahko vpliva na tla, na vodo, na zrak. Torej, kmetijski proizvajalci, ki naprimer stavijo na ekološko proizvodnjo, tudi trpijo. Uh, posledice prekomerne uporabe fitofarmacijskih sredstev pri sosedu, naprimer. Mislim, da to moramo dodatno izpostaviti v našem mnenju. Prav tako pa moramo uh, se vprašati po kakovosti ekosistemskih storitev. To je vprašanje za našo podeželje. Namreč, kakšne ekosistemske storitve lahko tukaj uporabimo, naprimer s pomočjo insektov in tako naprej. In ko govorimo o dostopu do znanstvenih informacij, seveda v celoti, Eh, do, podpiram znanstvena dognanja, ampak naj tukaj uh, spomnim na predhodno razpravo. Vedno se moramo vprašati, kakšno kakovost znanstvenih dokazov sploh imamo, na kakšne dokaze se lahko zanašamo in kako pregledni so ti dokazi, ali je to dejansko zanesljivo. Uh, Mislim pa, da moramo biti bolj uh, pozorni tudi na skupni učinek fitofarmacijskih sredstev. Učinek izhaja ne le iz seštevka posameznih sredstev, temveč iz akumuliranega učinkovanja vseh teh uporabljenih fitofarmacijskih sredstev. In mislim, da je to treba upoštevati tudi v znanstvenih preučevanjih tem smislu bomo torej predlagali določena dopolnila, če povem posem natančno k temu mnenju. In že zdaj se zahvaljujem za dobro sodelovanje s Petrom Jarom in iz preteklosti vem, da je z njim vedno sodelovanje prijetno in konstruktivno. Hvala. Posel, Hvala lepa. Gospa Scott Cato. Hvala lepa, gospod predsedojoči, se opravičujem da je Andreja McIntyre že odšla, kajti želela sem se navezati na nekaj njenih besed. Naša vloga je rekla, da je podpremo kmete in da določen način kmetovanja. Mislim, da se treba spomniti, da tukaj zastopamo tudi tiste, ki uživajo eh, hrano, ne le tiste, ki jo proizvajajo in da zastopamo tukaj najrazličnejše kmete, ne le največje ali pa tiste, ki uporabljajo največ tehnologije. In uh, zdi se, da ima tukaj pregled. Uh, sliko, da se svet uh, spušča v boj oziroma v vojno, glede na to, kako delujemo. Ampak jaz menim, da moramo tukaj zastopati najrazličnejše sloge in načine delovanja, ko razvijamo tak predpis. Torej, mislim, da ta uredba ni uh, ustrezna svojemu namenu in uh, tukaj bomo izpostavili več uh, spornih vprašanj pri tem poročilu. Zato smo zelo veseli, da je to poročilo uh, sprožil odbor za kmetijstvo in da se bomo pomognemo uh, eh, izrazili tudi mi. Kar zadeva podvajanja in tudi prej neobjavljene znanstvene dokaze, to vsekakor lahko vpliva na uporabo fitofarmacijeta. Jaz sem delala v akademi, akademskem svetu in vem, da so medsebojni pregledi um, seveda pomembni in da vsak dokaz še ni znanstveni dokaz. Tudi konfliktni interesi so igrali svojo vlogo v procesih odobritev v preteklosti in to je bilo zelo vidno tudi pri glifositu glifosato, ko EFSA pravzaprav ni želela upoštevati predvsej študij, ko je pripravljala svoje ugotovitve. Torej proces, ki nas skrbi, je, od, se odraža sedaj v dejstvo, da imamo odbor, ki preizkuje odobritev glifosata to lahko v veliki meri vpliva na uh, transparentno odločanje pri odobritvah uh, fi, uh, fitofarmacevskih sredstev in to lahko seveda škodljivo vpliva na biotsko raznovrstnost in na okolje in pristane v hrani. Torej menimo, da bi morali biti fitofarmacevska sredstva z nizkim tveganjem taka, da ne temelijo na uh, kemikalijah, temveč mora biti naravni izdelki. To pomeni, da ni prav, da grejo skozi enak proces, zaradi česar so potem manj dostopni dostopna kot druge uh, alternative. Prav tako pa moramo poskrbeti, da po tej poti ne zaidejo v verigo um, sintetične kemikalije. Uredba takrat ni upoštevala neciljnih uh, vrst, torej nekatere te dejstva, da imajo določeni fitofarmacevtska sredstva vpliv na živali, na katerih niso hotela imeti, naprimer na čebele. In tukaj je treba predpise zaostriti med revizijo. Poleg tega pa moramo poskrbeti, da bodo iz izjeme za prepovedi v resnici utemeljene v eh, izrednih razmerah, sicer se bo s tem pojavila nova vrzel. V trenutnem poročilu obstajajo določene pomankljivosti in z našimi predlogi sprememb jih bomo skušali odpraviti. Hvala. Eh, thank you very much uh, and thanks for the report. Hvala lepa za poročilo. Eh, naj se samo navežem na to, kar je povedala zadnji eh, govornica. Komu je namenjen ta odbor? Vsakomur, ki uživa hrano, tudi živalsko hrano. Mislim, da to vključuje vsakogar, ki je tukaj. Imamo velike probleme. Tisti, ki ne živijo na kmetijah in živijo v mestih, prav tako so prizadeti in treba je poskrbeti, da jih bomo kmete podprli prav vsi, da jim bomo pomagali, uh, da se z kmetovanjem preživljajo. Koga potem moramo podpreti? Tukaj ne smemo upoštevati samo svojih interesov, temveč moramo to storiti v interesu vseh. In mislim, da je težko razmišljati po tej poti, da v odboru za kmetijstvo imamo pred očmi samo kmete. In za, gre namreč za celoten razvoj podeželja podeželja, za celotno prebivalstvo na podeželju, tako da tukaj ne smemo biti enodimenzionalni. Veliko interesantnih stvari je omenjenih v tem mnenju, še zlasti glede pristopa, ki temeli na znanosti. To je tisto, kar jaz ve veliko krat poslušam um, z veliko različnih strani in zelo težko se mi odločiti v uh, določenih primerjih. Torej, nekateri um, kdo ustvarja določene znanstvene eh, dokaze in ali obstajajo neodvisni znanstveni dokazi. Kajti samo pomislite, kaj so včasih govorili o tobaku, ko ste pač. Um, ko ste noseči, pač kar kadite naprej. Ne, zelo pomembno je, da imamo neodvisne znanstvene dokaze. In potem pa še uporaba, eh, prekomerna uporaba in zloraba. Če želi Evropska unija poskrbeti za to, da bodo ta sredstva se naprimer uporabljala v, gozdo, v gozdarstvu, moramo vedeti, da Evropska investicijska banka u, u, eh, vlaga v to področje, ampak zato želi imeti tudi dober pregled nad stvarmi. Naprimer, na mojem področju eh, se Evropska sredstva vlagajo v to, da se naše podeželje uničuje, da so reke onesnažene in da ljudje odhajajo. Torej pravzaprav zastrupljamo naše vode in to pravzaprav financira Evropska investicijska banka. Mislim, da je prav, da se začnemo, eh, da začnemo povezovati oba, eh, obe eh, polovici možganov in da smo bolj povezani z običajnimi ljudmi, kot smo trenutno. Črpažme vysompenja spravzdavcu v Čeni. Tako, sedaj smo slišali mnenje poročevalcev v Senci in sedaj bodo dobili besedo drugi člani odbora. gospod Haus. Ja, <clears throat> liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann mich nur den Worten. Kolegice in kolegi, lahko se samo priključim temu, kar je povedala prejšnja govornica. Namreč, da tukaj uh, nismo odbor, ki bo zastopal samo interes kmetov, kajti uh, če se bomo obnašali tako, kmalo parlamenta ne bo nihče več imel resno. Gospod uh, Jar uh, v njegovem poročilu. Uh, ne omenja nobene od težav, ki jo povzročajo fitofarmacijska sredstva. Če prav razumem, je bilo rečeno, da bi morali uh, da ne smemo mešati zaščito okolja in o, um, pravzaprav overvitve uh, fitofarmacijskih sredstev. Upam, da sem narobe slišal, kajti gotovo uh, ne bo poročevalec ignoriral dejstva, da smo z, v zadnjih letih izgubili 80 odstotkov insektov, tudi številnih uh, ptičev, ki so od njih odvisni. In sedaj poročevalec pravi, da. Uh, Uh, da, da moramo ločiti to temo od teme okolja. Torej, če je to res njegovo mnenje, potem mnenje potem tega nikakor ne morem razumeti. Potem pa še ta izjava, da se moramo tukaj zanašati na znanost. Ne obstaja ena in edina znanost, kot tudi ne obstaja eni in edini politiki. Obstaja zelo raznolika slika, obstajajo ljudje, ki delajo za eno stran, drugi delajo za drugo stran, ampak eh, ne obstaja pa ena in edina znanost. In pri glifosatu smo videli, da so obstajala in da obstajajo različna znanstvena mnenja. Tako da imamo problem uh, v. Uh, da je celoten znanstveni sektor pravzaprav odvisen od tistih, ki eh, skušajo doseči odobritev določenega sredstva. To je problem in upam, da se bomo s tem problemom spoprijeli tudi v tej uredbi. Potem to, kar se mi je zelo še prav tako zanimivo, je bila izjava, da bi lahko bilo problematično, če ne bo odobrenih novih sredstev. Ja, to pravijo celo kmetijske organizacije, namreč da je uh, nabor sredstev sedaj prazen, da se nobeno sredstvo ne pripravlja za odobritev, naprimer na področju repice ali pa katerekoli druge polščine. Namreč, da nekih novih čudežnih snovi ne bo več, pa naj še toliko raziskujemo. Torej, kmetijstvo je tukaj izpraznilo svoj nabor municije, ampak ugotovili smo tudi, da morajo kmeti prej upoštevati raziskovati in raziskati alternative, preden se odločijo za uporabo um, fitofarmacevskih sredstev. In temu, na primer, eno od teh načinov je um, rotacija. Je torej Skratka, uh, da se menjavajo počine na eni površini in tega kmeti veliko krat ne počnejo več torej kolobarjanje, nama kolobarjanje je marsikdo že pozabil in to ni prav. In v tem poročilu moramo nujno stvari popraviti, če želimo delovati resno kot odbor za kmetijstvo. To so problemi, ki obstajajo, obstaja tudi izguba biotske raznolikosti in ugotoviti moramo, da je v številnih zakonodajah zapisano, da morajo organizacije in kmeti pripraviti tudi načrt za zniževanje uporabitih sredstev razen Švedske ni teh načrtov pripravil nihče, nobena druga država članica, tudi to moramo omeniti. To pomeni, da bomo seveda tudi mi pripravili naše predloge sprem, kot si lahko predstavljate, bodo šli naši v drugo smer, ampak upamo, da bomo potem eh, lahko prišli do kompromisov in vplivali eh, na, eh, stvar, na celotno dejavnost in ne bomo zastavljali samo ene plati. Hvala lepa. Naslednji, uh, eh, naslednji dobi besedo gospa Agrar, tri minute. Gracias, Hvala, gospod predsednik. Sama bi rada še dodala par stvari eh, k temu poročilu na lastno pobudo gospoda Jara. Mm, nekateri predlogi so zanimivi, nekaterim bom dodala kakšen predlog spremembe. Eh, rada bi pa v zvezi s tem, kar je povedal gospod Hojsling, povedala naslednje tukaj proizvajamo in uporabljamo fitosanitarna sredstva. 700 aktivnih snovi pa je bilo v zadnjih letih ukinjenih, v zadnjih 25 letih. Teh snovi ne smemo več uporabljati. To je eh, objektiven podatek, ki sem ga dobila pri komisiji. 700 aktivnih eh, snovi je bilo prepovedanih. Od uvedbe te uredbe pa je bilo odobrenih samo pet novih. Mislim, da je gospod Jar eh, dobro povedal, da obstaja problem. To bi morali mogoče še bolj povdariti. Eh, vzajemno priznavanje med državami že obstaja, ampak se ne uporablja, zato ker imamo različne snovi, ki se uporabljajo v različnih državah in eh, države ne odobrijo snovi, ki se pri njih ne uporabljajo. Tako da ta mehanizem vzajemnega priznavanja ne deluje. Je sicer dober ukrep, ampak ne deluje. Potem eh, države članice tudi izvajajo lastne ocene, zato ker ne zaupajo skupnim ocenam in vse skupaj eh, stvari še zaplete. Mogoče potrebujemo nek urad na evropski ravni za globalno priznavanje. Ne vem, ampak eh, trenutno obstaja veliko nezaupanje v sistem eh, ocen in pa znanstvenih analiz. Strinjam se s tretjo točko, ki jo omenja gospod Jar. Tukaj smo slišali tudi kritike na račun znanstvenih dokazov. To je res. Včasih uh, imamo močne vplive tistih, ki plačajo za raziskave. Ampak uh, moramo ustrajati pri znanstvenih analizah, kljub temu. Vzajemno priznavanje bi moralo postati bolj učinkovito in uh, če ni zaupanja, potem bo treba vzpostaviti neko pisarno oziroma urad na evropski ravni za koordinacijo. Uh, Zaenkrat si zaradi tega globalnega nezaupanja tega ne upamo. Določeni kriteriji zdaj veljajo za eh, naše države, ne pa za države, odkudar uvažamo. Mislim sicer, da je pot, po kateri gre Evropa, prava, ampak jo je treba še izboljšati. Treba je tudi dodati še določene vidike, tako da bomo razumeli, da ne smemo kmetom samo jemati instrumentov in ukinjati snovi. Hvala. Lepo, prosim, lepo vas prosim, da gledate na odmeren čas. Gospod Haltema, hvala. Govorim v imenu Ulrike Müller, ki je pročevalka v senco za skupino Alde. In prvi vrsti se želi zahvaliti gospodru, gospodu Jaru za doslej upravljeno delo in tudi za odlično. Eh, pripravljalno delo za eh, mnenje našega odbora. Izpostavlja že določene pomankljivosti, ki izhajajo iz uredbe 1107. To conski sistem ne deluje ustrezno zaradi premajhne ravni harmonizacije in sodelovanja med državami članicami. Sistematične zamude pri postopkih odobritev so rezultat tega in to privede do če dalje večje uporabe um, postopkov v izrednih eh, okoliščinah in tudi do manjšenega orodja, ki imajo na voljo kmeti. To vpliva seveda tudi na okolje in tudi na kmetijsko konkurenčnost. Poleg tega smo videli, da na znanosti utemeljen pristop, ko govorimo o overitvah eh, eh, fitofarmacijskih sredstev, eh, doživlja če dalje več napadov v zadnjih letih in to pomeni zelo nepredvidljivo okolje za številne proizvajalce. Mislim, da se moramo tukaj ozreti naprej in zazreti pristop, ki bo podprl inovacije in kmetijstvo, ko govorimo o nadaljem razvoju uredbe 1107. Če želimo doseči cilje te uredbe, morajo imeti kmeti dostop do širokega nabora učinkovin, da bi, lahko, da bi lahko učinkovito ciljali eh, škodljive organizme. To je edina pot do razumne strategije. Zato se bomo sredotočila na to, kako bi lahko bolje spodbudili inovacije, ko bom pripravila predloge sprememb k temu mnenju. In zadnje, tudi tej, pri tej zakonodaji moramo najti način, kako bomo okrepili zaupanje v eh, sistem odobritve v Evropi, še zlasti pa v organizacijo EFSA. Hvala. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais euh, à mon tour euh, remercier Monsieur Yar. Lepša hvala, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil gospodu Jaru za to poročilo. Mislim, eh, da je poročilo dobro, da pa ga lahko še dopolnimo. Poročevalec ne govori o trenutnem eh, postopku za oceno eh, različnih fitofarmacijskih izdelkov preden. Uh, so ti odobreni za eh, prodajo. Dober primer je glifosat. Eh, tukaj obstaja neodvisna eh, znanstvena študija in med to študijo in pa mnenjem poročevalca obstaja določen razmik. Torej, potrebno se bo bolj poglobiti v analizo. Evropska komisija načrtuje spremembe in sicer tudi v postopku odobritve fitofarmacevtskih sredstev. Obstajajo namreč določene vrzeli eh, v eh, zakonodajo. Eh, tukaj govorim predvsem o uredbi 118. Kot smo se odločili pretekli teden, gospod predsedujoči, bi se morali poglobiti v trenutna, v trenutna določila za dajanje v promet eh, fitofarmacijskih sredstev. V prihodnosti bomo morali zmanjšati uporabo fitofarmacijskih sredstev zaradi tega, da bi zaščitili zdravje človeka in pa tudi eh, okolje. Naša odgovornost je, eh, da zagotovimo preglednost eh, tekom celotnega postopka. Potrebno pa je objaviti tudi vse znanstvene študije, ki so nam na voljo eh, in s pomočjo katerih bomo tudi lažje sprejeli odločitev. Pa šla je. Gospod eh, predsedojoči, hvala lepa. Hvala Petro Jaro in vsem pročevalcem Senci, da navezala se bom oziroma pridružila tistemu, kar je povedal gospod Des in tudi gospod eh, Hautema. Kljub temu pa imam vprašanje. Eh, omenjali smo resolucijo iz leta 2017 in tam smo se zauzemali za nove fitofarmacijske sredstva za nizkim tveganjem. To smo takrat sprejeli, torej leta 2017, in v tem smo pozivali tudi za pospešene postopke odobritev, kajti na ta način bi lahko dosegli tudi dru drugo. Vendar pa ta postopek uh, skrajšane odobritve še ne obstaja. Uh, Tukaj seveda potrebujemo znanstvene dokaze in te nujno potrebujemo, vendar pa moramo preučiti tudi druge možnosti. In tukaj se moramo resnično zauzeti za to, da bomo dejansko na voljo imeli fitofarmacijske sredstva. Seveda ne gre tukaj zgolj za kmete, seveda govori tudi za čebele, za druge živali na podeželju, za ljudi, ki živijo na podeželju, ampak vsekakor je to tema, ki zadeva ljudi, ki tam živijo. In to torej ni kar tako tako nepomemben doseg. Hvala. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil našemu kolegu, gospodu Jaro, za pripravljeno poročilo. Mislim, da je dobro osvetljiv različna vprašanja, ampak kot je eh, ravno kar eh, povedala kolegica, bi se rad vrnil k vprašanju. Eh, medsebojnega priznavanja uh, odobritev uh, eh, fitofarmacevskih sredstev. Veliko upanja smo imeli v zvezi s tem uh, besedilom, ki naj bi pospešil postopek, uskladil delovanje različnih držav članic, ampak danes ugotavljamo, da uh, nam uh, pravzaprav uh, to ni uspelo. Postopki odobritve pravzaprav še niso eh, pripravljeni. Ne vemo, eh, kdaj bodo nova določila stopila v veljavo. Eh, sodelovanje med državami članicami ni nič boljše, kajti vse države članice želijo upravljati svoje postopke. In mislim, da potrebujemo novo besedilo, ki bo poskrbelo za popolno evropeizacijo te zakonodaje in uh, eh, potek tega je potrebno uh, zamašiti uh, črno luknjo na tem področju. Tukaj gre za uh, majhno uh, proizvodnjo in ta majhna proizvodnja uh, več ne more preživeti zaradi tega, uh, ker ne morejo nositi stroškov uh, odobritve proizvodov. Eh, poleg tega, zaradi tega zaostajamo za preostalim svetom in eh, priznati moramo, da so druge po svetu standardi veliko nižji kot pred nas v Evropi. Potrošniki si ne zastavljajo nobenih vprašanj, eh, ampak včasih pravimo, da želimo pomagati revnim državam zato, da bi imeli bolj eh, čisto eh, vest. Mislim pa, da eh, bi morali v čisti vesti razmišljati tudi, ko gre za odobritev fitofarmacijskih sredstev in sicer v povezavi z zdravjem naših državljanov. HIV. Uh, Hvala lepa. Želel sem zastaviti specifično vprašanje. Eden ali dva izmed mojih predhodnikov sta to že omenila. In sicer gre za conski pristop k odobritvam. Eh, nekatere države eh, članice eh, zamujajo za 120 dni, ali to drži, ali so te zamude še precej večje. Zadeva varnost sintetičnih pesticidov je zelo lahko reči, da so eh, ta fetofarmacevtska sredstva nevarna. Eh, Kaj ti, eh, če zaužiješ preveč teh sredstev, temu na koncu podležeš in če zaužiješ preveč tovrstnih snovi, je to seveda nevarno. Ampak Tukaj gre pravzaprav za uh, eh, tvaganje, tveganje in ne za uh, nevarnost. In če bomo na to gledali uh, tako, kot smo doslej, uh, bomo k malu izgubili vsa uh, fitofarmacevtska sredstva. Nekateri že dolgo uporabljamo uh, fitofarmacevtska sredstva, nekateri smo bili izpostavljeni tem sredstvem tisočkrat uh, bolj kot potrošniki. Uh, Eh, pa kljub temu ni nobenih poročil o tem, da umiramo zaradi tega, ker bi upravljali svoje delo. Če bo Evropska unija še naprej prepovedovala te materijale, kaj se bo zgodilo? Potem bomo proizvedli manj hrane, več jo bomo uvozili od drugot, kjer pa se te metode tako ali tako uporabljajo in sicer na manj varen način kot pri nas. Torej, pri tem bomo vsi zgolj izgubili. Seveda pa je potrebno tukaj govoriti tudi o e, genetsko spremenjenih organizmih. Kaj ti, če bomo gojili genetsko spremenjene organizme, e, bodo ti takšni, da bodo potrebovali manj e, fitofarmacevskih sredstev. Ampak tisti, ki nas produjejo fitofarmacevskim sredstvom, so tudi proti genetskemu spremenjanju. Torej, kaj nam sploh še ostane? Eh, govora je bilo tudi o biološkem kmetovanju, ekološkem kmetovanju in o tem, kako morajo eh, ekološki kmetovalci trpeti pesticide, eh, ki jih uporabljajo njihovi sosedi. Ampak mislim, da imajo običajni kmetje veliko več težav z krompirjevo plesnjo, ki iz polje ekoloških kmetovalcev zaide tudi na njihova polja metod, teh metod smo se odrekli in sicer iz dobrih razlogov. In potem eh, je bila eh, tukaj še eh, trditev, eh, da naj bi bili eh, ekološki proizvodi eh, boljši. Narava ni vedno eh, prijazna in eh, tudi naravne snovi so lahko nevarne. Hvala lepa. Die vorhergehende Rede war für mich jetzt schwer zu ertragen gospa Neuhel. No, ta prejšnji govor sem težko poslušala, ampak najbrž eh, nisem edina. Rada bi spregovorila o dveh točkah, ki še nista eh, bili omenjeni. Eh, in sicer gre za odgovornost, jasno odgovornost pri odobritvi pesticidov. Če želimo imeti eh, dobro poročilo, potem je potrebno vključiti tudi to. Namreč eh, nespremljivo je, da se eh, pesticidi uporabljajo zato, da bi povečal produktivnost, da pa nihče ne prevzame odgovornosti za onesnaževanje podtalnice in pa tal. Torej gre za učinke, ki jih ne moremo omejiti, gre za škodo, ki je ne moremo poplačati in tako naprej. In potem bi rada izpostavila še eh, raziskave. Nimamo nobenih eh, neodvisnih raziskav eh, več eh, in rada bi nasprotovala gospodu eh, Desu, ki je prebral prispevek eh, poročevalca. In sicer, da ekološka združenja eh, tukaj želijo eh, glavno besedo, pravzaprav pa si dobiček ustvarjajo zgolj velika podjetja, ki plačujejo eh, strokovna mnenja in sicer v lastno korist. Manjkajo pa nam neodvisne raziskave, ki bi rekli, da ja, tega proizvoda ne smemo uporabljati in v to bi morala Evropa vlagati. In rada uh, bi spregovorila še o eni eh, točki. Vedno znova beremo, da obstajajo skupine biologov, eh, ki pravijo, eh, da bi morda morali obdavčiti pesticide, jasno obdavčiti ta strup, kajti to je strup, ima tudi učinek strupa in to nam je vsem jasno. Tukaj ne gre za fitofarmacijska sredstva. Eh, kajti eh, sredstva, ki bi ščitila rastline, kajti eh, ščitijo, ta sredstva ščitijo le kulturne rastline, medtem ko bi naj uničila vse drugo. Torej, gre za sredstva, ki prinašajo uh, seboj veliko težav, prednosti, uh, pa uživa le tisti, ki jih uporablja. In zaradi tega bi jih bilo potrebno obdavčiti. Gospod Denano, hvala lepa. Najprej bi se rad zahvalil našemu poročevalcu, ki je pripravil odlično podlago za razpravo Eh, zmanjšanje obsega uporabe fitofarmacevskih sredstev pa nas eh, vodi tudi v eh, razpravo o različnih alternativah. Delo, ki je pričelo potekati leto 2009, bi lahko predstavljalo alternativo, a vendar pa je veliko izdelkov, ki so se tudi izognili ustreznemu nadzoru obstajajo tudi eh, nekemične metode eh, boja proti škodljivcem. In eh, mislim, da bi morali izvesti primerjalno analizo različnih metod boja proti škodljivcem. Poleg tega pa je potrebno upoštevati škodljivce, tudi eh, razvoj alternativnih metod, eh, kot je omenil eh, že gospod Danta. Kmetje v moji državi pa predvsem omenjajo, da ni dovolj harmonizacije pri registraciji teh sredstev. Poleg tega se bomo morali sredotočiti tudi na čezmejno prodajo sredstev. gospa Hojbuh, tudi jaz sem bila nekoliko pretresena nad prispevkom gospoda Agnjova, eh, kajti eh, zdi se mi grozljivo, eh, da razpravljamo o tem, da ni žrtev uporabe teh sredstev. Teh žrtev je namreč dovolj, ampak o tem pravzaprav nisem želela govoriti. Rečeno je bilo in sicer na začetku te razprave, da bi naj eh, pesticide odobrili eh, glede na eh, konkretne argumente, ne pa z tem, da uspodbujamo strahove. In ob takih izjavah ne smemo biti presenečeni, da so številni ljudje razočarani nad politiko. Eh, znanstveniki niso enotni, poleg tega pa eh, tudi eh, ni zadostne preglednosti, ko gre za objavo različnih študij. Študije bi morale biti neodvisne in ravno zaradi tega, ker nimamo tega razlikovanja, ker obstaja zgolj ena znanost, uh, imamo eh, ta eh, preventivni pristop, o katerem moramo razmišljati tudi politiki. Zaradi tega tudi, tudi ne moremo čuditi, če zaupanja več ni. Zaupanje pa potrebujejo tudi kmetje. Eh, zakonodaja, kot jo imamo, je zakonodaja, ki je naši državljani več eh, ne podpirajo in to prinaša škodo tudi našim eh, kmetom. To škodi vsem tistim, ki vsak dan jemo in zaradi tega mislim, da bi morali biti bolj previdni, da ne bi smeli razmišljati zgolj uh, o tem, uh, kaj potrebujemo z vidika kmetijstva, da bo, to, uh, da bo kmetijstvo čim bolj produktivno in tako naprej, ampak si moramo zastaviti uh, Eh, kaj želimo storiti za naše državljane. Le tako eh, bomo lahko poskrbeli za uspešno prihodnost. Vnjosti vynikajoce z panjstva vypovedi zostanou prekazane panu. Najlepša hvala. Vse to, eh, kar ste danes povedali, bo posredovano gospodu Jaru, našemu poročevalcu. Ne vem, ali je gospod Des eh, še želi besedo v zaključek. Ja, dank, ja, najlepša hvala, gospod predsedojoči, in hvala vsem eh, tistim, ki ste podali svoje prispevke. Predvsem se zahvaljujem poročevalkam in pa poročevalcem v senci. In vse skupaj bom seveda posredoval Petru Jaru, njegova sodelavka je tukaj in si je tudi vse zapisala. Rad bi pa podal nekaj pripomp ravno kar sem prejel številke iz Nemčije. Če si ogledamo glifosat 2016, 3700 eh, ton je bilo uporabljenih v Nemčiji. Polovica eh, tega glifosata eh, se je uporabljala v kmetijstvu, preostanek pa v železniškem prometu. Pred štirimi leti eh, pa je bila uporaba še 40 odstotkov višja in eh, zaradi tega to kaže, eh, da se danes ta sredstva uporabljajo bolj razumno in bolj odgovorno. Mislim, da bomo v prihodnosti potrebovali manj fitofarmacevtskih sredstev, čaka nas tehnična revolucija. Bil sem na zelenem tednu v Berlinu in uh, tam sem lahko videl, kako, kaj vse bo mogoče v modernem kmetijstvu v uh, prihodnosti in mislim, da bomo lahko privrčevali do 80 odstotkov, pa vseeno zagotovili enak pridelek. Večkrat sem uh, že uh, dejal. Uh, da uh, napredek eh, skrbi za velike spremembe. Mislim, da smo imeli misijo v Birminghamu in uh, sicer je bil takrat z mano uh, gospod De Castro in pokazali so nam, kako se lahko poveča produktivnost oziroma učinkovitost z moderno tehnologijo. In zato menim, da bo moderna tehnologija zagotovila dobre rešitve. Kolegica Aguilera Mišel Dantan in drugi so govorili o tem, da potrebujemo enotno evropsko registracijo fitofarmacevskih sredstev. Ne, mogoče je, da 28 držav članic eh, ima ločene postopke. Mislim, da je potrebno to na evropski ravni bolje usklajevati. Eh, Kajti nemogoče je, da eh, znanstvene raziskave potekajo eh, na različen način eh, v vseh teh državah članicah. Kar pa zadeva neodvisne raziskave, tudi osebno podpiram vse kolegice in kolege, ki so o tem govorili. Tudi jaz pričakujem neodvisne raziskave, neodvisne študije in upam, da bodo te potem naletele na bolj odprta ušesa v javnosti. Imam tudi podatke o ostankih pesticidov v hrani leta 2016. 19.900 eh, eh, in še nekaj eh, preizkusov je bilo izvedljenih in v 1,7 odstotka vseh eh, preiskanih izdelkov eh, so ugotovili minimalno prisotnost oziroma minimalno prekoračenje ehm, zastavljene zgornje meje eh, pesticidov. Pri proizvodih iz tretjih držav pa je ta odstotek znašal 6,3 odstotka. Pri uvozu iz Tajske ali pa Šrilanke Eh, je bil ta odstotek 67 odstotkov. Mislim, da smo v Evropi pri tem že precej napredovali in da je situacija razmeroma dobra. In če se ogledamo, eh, pri katerih eh, sredstvih prihaja do prekoračitev, do največjih prekoračitev je prišlo pri divjih gobah ali pa recimo pri črnem ribezu. Eh, na eh, prvem mestu je bil Bakr in potem so sledile druge snovi. Štiri snovi so eh, v največji meri prispevali k prekoračitvi vsebnosti pesticidov oziroma ostankov pesticidov in glifosat leta 2016 je bilo izvedenih 4048 preizkusov in pri nič cela tri odstotkih je prišlo do prekoračitev. Torej, to so zares izjemno nizke številke in ko eh, spremljam te razprave, lahko le eh, zmajujem z glavo. In najbrž eh, me, bo, me bodo pohvalili zaradi te izjave, ampak v preteklosti smo imeli velike težave in sicer v srednjem veku. 20 tisoč oseb je umrlo v Franciji zaradi tega, ker ni bilo pridelka in. Uh, Oziroma zaradi zastrupitve eh, z eh, pšenico in takrat nismo uporabljali nobenih fitofarmacevskih eh, sredstev. Eh, in takrat je bila povprečna življenjska doba precej nižja, zdaj se vsak dan povečuje. Torej, vse skupaj ni v skladu z trenutno situacijo. Eh, gre za obsojanje eh, fitofarmacetskih sredstev. Strinjam se, da moramo biti strogi, vendar pa se moramo upirati tudi na znanstvene dokaze. Potrebujemo eh, seveda študije neodvisnih znanstvenikov, ne pa da o tem govorijo tisti, ki sploh nimajo pojma o fitofarmacevtskih sredstvih. Kot pa sem dejal, bomo v prihodnosti z modernejšo tehnologijo lahko dosegli veliko več. Upam, da bomo v Evropi eh, lahko eh, poskrbeli za dobro zaščito rastlin, ne da bi pri tem potrebovali eh, dodatna fitofarmacijska sredstva. In potem je še tukaj 120-dnevni rok, ta ne deluje. Panie pośle, nie wiem tylko, czy pan miał zgodę pana posła Jarana. Najlepsza chwala. Ne vem, ali vas je gospod Jar pooblastil, da ste tako neposredni in odkriti, ampak. Na srečo smo sedaj zaključili s to razpravo in predloge sprememb lahko uložite do 26. Eh, januarja. S tem je razprava zaključena, jutri ob 9. bomo glasovali. Prosim, ne pozabite na svoje glasovalne kartice. Najlepša hvala. Danes eh, smo imeli zelo sproščeno sejo in želim vam prijeten večer. Vse s tem zaključujem.